namenja za razvoj. Hvala torej za vašo podporo in pričakujem eh, eh, veliko večino, ki bo podprla to poročilo v parlamentu danes. Hvala lepa. No- Najlepša hvala. S tem smo tudi zaključili razpravo o tej točki. Glasovanje bo potekalo danes opovdne. Prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu in sicer vprašanje za ustni odgovor. Gre za vprašanje Evropske komisije o strokovnih skupinah komisije in o uravnoteženi zastopanosti ter preglednosti. Več eh, avtorjev imamo. Najprej dobi besedo gospod De Jong. Najlepša hvala, predsedujoči. Ob koncu lanskega leta je komisija prilagodila svoja pravila glede delovanja strokovnih skupin. Na podlagi tega smo imeli tudi zelo dobre eh, odprte razprave s predstavniki komisije, ampak vendarle je čudno, da Evropski parlament ne bi formalno vključen v ta postopek. Eh, transparentnost je nekaj, kar je v pristojnosti komisije, parlamenta, celotne skupnosti. In zanima me, ali mi komisija lahko zagotovi, da bomo v prihodnje, ko bo prihajalo do takšnih odločitev, opravili tudi formalni dialog s parlamentom, preden se dokončna odločitev sprejme. V zadnjih tednih sem bil v stiku s številnimi organizacijami civilne družbe, In moram reči, da imajo določene dvome, kajti menijo, da bodo v prihodnosti strokovne skupine še vedno neuravnoteženo sestavljene. Temu smo priča tudi, ko se ustanavljajo nove strokovne skupine. Sam sem imel eh, izkušnje s tem, ko sem delal v generalnem sekretarjatu komisije. Generalne direkcije so osamljena kraljestva, ampak vendarle mislim, da mora komisija imeti možnost, da na eni sami spletni strani eh, da na voljo podatke o vseh strokovnih skupinah in pa tudi o postopkih, eh, ki jim je sledila, ko je ustanavljala te skupine. Zanima me torej, ali lahko komisija z tega vidika preuči, kako se te strokovne skupine sestavljajo. Kajte civilna družba se vedno sooča s pomankanjem denarja, eh, sindikati, potrošniške organizacije, organizacije MSP-jev imajo vse zelo malo sredstev, male urade imajo v Bruslju za razliko od velikanskih podjetij, ki imajo veliko sredstev za lobiste in podobno. In to torej pomeni, da so interesi delavcev, interesi potrošnikov manj zastopani. Če se pogledamo spletno stran komisije, vidimo, da bo potrebno zelo jasno izpostaviti, da so stroški prevoza in bivanja krijejo, prav tako obstaja sistem za kritje drugih stroškov. Nevladne organizacije pogosto sploh ne vedo nič o tem, prav tako vsi uradniki komisije teh podatkov ne posredujejo in za nekega malega podjetnika je nemogoče, da bi pustil svoje podjetje in prišel sodelovati v strokovni skupini eh, v Bruslju. Zato je zelo pomembno, da se mu to vrstni stroški povrnejo. Generalna direkcija Sanko meni, da strokovnjaki, ki sodelujejo v lastnem imenu, nimajo več eh, nikakršne povezave z organizacijami, katere interese zastopajo. Zato mislim, da moramo ta pravila razširiti tudi na vse ostale generalne direkcije. Spetna stran komisije, na primer, ocenjuje Greenpeace kot eh, organizacijo, ki sodeluje pri implementaciji tehnološke platforme čeprav sodelovanje Greenpeacea v tej strukturi ni bilo potrjeno. Hvala lepa, gospod De Jong. Besedo ima za dve minuti gospod Cashman. Hvala lepa, gospod eh, komisar, dobrodošli v svetu politike, kjer nikoga ne zanima, eh, kaj komisija stori prav, ampak ne zanima samo, kaj storite napak. To je zelo dobra pobuda, ampak parlament, kot je dejal gospod Dejonki, ima določene pomisleke. Zagotoviti moramo to, da bodo strokovne skupine na voljo širši eh, javnosti, da se ta lahko vsa informira o tem, kako se lahko udeleži dela teh eh, strokovnih delovnih skupin. Kaj potrebujemo? Potrebujemo to, da bo zaupanje v te delovne skupine večje in zato potrebujemo kar se da visoko stopnjo preglednosti, transparentnosti in kot rečeno, teh strokovnih skupin ne smejo dominirati velika podjetja, kajti potem pride do obtožb, da so tu določeni prikriti interesi in to spodkopava delo komisije in strokovnih skupin. In to pravim kot poročevalec o prvotni uredbi o javnem dostopu do dokumentov, ki smo jo sprejeli v tem zboru leta 2001. Kot veste, gospod komisar, je načelo odprtosti in sprejemanja odločitev čim bliže državljano odločitev, ki izhaja iz Amsterdamske pogodbe. To smo potem tudi uveljavili z uredbo 1049-2001. Trenutno poteka revizija te uredbe in mislim, da je to dobra priložnost za to, da se okvirni program o strokovnih eh, skupinah tudi spremeni in da v prenovitev te eh, uredbe, ki ga mimo glede parlament eh, ki je mimo glede parlament ne sprejema, da to torej vključimo sem. Gospa Makove je v dvorani, eh, ona ima da se bo veliko izkušen eh, pri zahtevah po večji preglednosti in večina političnih skupin temu pripisuje velik pomen. Zato me zanima, zakaj se niste posvetovali s parlamentom, ali boste ustanovili spletno stran, na kateri bo več informacij, ker bodo državljani in civilna družba vedeli, kako se lahko angažirajo in če ne me zanima, zakaj tega ne bi storili. In kot je rečeno na začetku, dobrodošli v svetu politike, kjer nas vse zanima zgolj to, kar ni bilo narejeno, bolj kot tisto, kar je bilo doseženo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Kešman. Besedo ima za dve minuti gospod Konsan. Eh, Lepo zdrav, gospod komisar pridružil sem se temu ustnemu vprašanju, kaj ti zdi se mi izjemnega pomena. Izjemnega pomena za Evropsko komisijo in za Evropsko unijo nasploh, da delujemo pregledno in da nam nihče ne more nič očitati, kar zadeva lobiranje. Veste, da je Brusel svetovna prestolnica lobiranja pred Washingtonom. Več lobistov imamo v Bruslju, kot jih je v Washingtonu. In eden od načinov, kako lahko lobisti izvajajo svoj vpliv na komisijo, so ravno te eh, skup, eh, strokovne skupine. Sam sem v odboru za gospodarske zadeve. Imamo strokovno skupino za bančne zadeve in 95 odstotkov članov te strokovne skupine so bankirji. In ne kar neki bankiri, ampak zgolj bankiri iz investicijskih bank, velikih eh, ameriških bank, eh, JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs, vsi so tam. Nevladnih organizacij ni, sindikatov ni v tej strokovni skupini. In zdaj zamisel, da naj bi se s komisijo posvetovali za spremembe bančnih eh, predpisov zgolj z bančniki in to z ameriškimi bančniki. To se mi zdi nezaslišeno, sploh po krizi, ki smo jo doživeli. In zato imam zelo natančno vprašanje za vas. Ali nameravate spremeniti sestavo te strokovne skupine? Ali boste zagotovili to, da bodo tudi zapisniki javni, da bodo na vzkrižja interesov odpravljena? V Evropskem parlamentu je to vprašanje, ki je deležno podpore z vseh političnih strani, levica, desnica, ekologi, eh, vsi podpiramo reformo v smeri, eh, kot sem dejal. Hvala lepa, gospod Konfan. Besedo ima za dve minuti in pol gospa Lepaža. Hvala lepa, gospod predsedujoči in gospod komisar. Lahko se popolnoma pridružim temu, kar so dejali kolegi, še posebej, kar sta dejala gospod De Jong in pa gospod Konfan. Lahko samo obžalujem, da niste upravili posvetovanja s parlamentom pred eh, dokončno odločitvijo. Vprašanje transparentnosti je vprašanje, o katerem redno razpravljamo tu v tem zboru, še posebej v okviru odbora za okolje in eh, zdravje, ker imam podobne izkušnje kot tiste, ki jih je omenil gospod Konfan. Rada bi izpostavila dve zadevi, gospod komisar. Najprej uravnoteženost teh skupin. To je tema, ki je izjemno pomembna. Imamo zelo neuravnoteženo sestavo, številna velika podjetja, zelo malo malih podjetij, predvsem je tam predstavljen eh, industrijski sektor, ne pa civilna družba. Seveda pa imajo te skupine vpliv na odločitve, ki jih komisija sprejema, kajti eh, komisija upošteva mnenja teh strokovnih skupin. Če ne bi za to imele interesa, seveda se z njimi ne bi posvetovali. Zato me zanima, ali podpirate, da bi spremenili to ravnotežje, eh, kar zadeva sestavo teh skupin, da bodo bolj odražale evropsko družbo, kajti v teh novih eh, pravilih ne vidim nobenih pravil, ki bi šla v smer civilne družbe. Kar pa zadeva izbiro zunanih strokovnjakov. Nujno je, da vemo ali da vsaj vi veste natančno, kdo so tisti ljudje, s katerimi se pogovarjate. Ko se nek strokovnjak predstavi kot neodvisni strokovnjak, dejansko pa ni nič druga kot podaljšana roka nekega lobija, potem je jasno, da njegov strokovni nasvet ne moremo jemati kot eh, objektivno informacijo. In zato je ključnega pomena, ključnega pomena da se celoten okvir in eh, nadzor izjav o interesih natančno pregleda, kajti če je nek strokovnjak tam kot strokovnjak industrije, so stvari jasne. Če pride pa kot eh, profesor, čeprav je dejansko zastopnik industrije, potem pa stvari niso jasne in to ni sprejemljivo. Zato menim, da je vprašanje neoskrižja interesov ključnega pomena. Prišlo je do še enega tovrstnega problema na agenciji za zdravila, o čemer bomo še govorili in posledično, gospod komisar, vas rotim, zagotovite, da bomo ponovno imeli zaupanje v strokovnjake, ki nam služijo v oporo pri odločitvah, ki jih sprejemamo. Najlepše hvala, dajem besedo komisarju Kalasu. Najlepše hvala, gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Seveda ne vem, koliko poznate zgodovino te zadeve, sem pa zelo vesel, da nadomeščam kolega Maroševčeviča pri odgovoru na to vprašanje, kajti zadnjič, eh, eh, v zadnjem mandatu sem bil za to odgovoren, to je bil moj resor in z veseljem lahko razložim, kaj se je spremenilo pri strokovnih skupinah. Nažalost imam na voljo samo tri minute za odgovor in zato bom poskušal narediti vse, kar lahko. Kot ste rekli, obstaja nov uh, okvir za upravljanje strokovnih skupin, sprejet je bil novembra 2010 in pravi, da ko se določajo sestave teh strokovnih skupin, uh, Eh, je treba zagotoviti enakopravnost eh, in utravnoteženost interesov, strokovne usposobljenosti glede na naloge, ki so zastavljene. Nov eh, okvir za upravljanje strokovnih skupin določa jasnejša in strožja pravila glede nasproti interesu. V skladu z temi pravili se informirajo in na um, imenovani strokovnjaki, ki morajo delovati eh, neodvisno in v javnem interesu. E, ta pravila veljajo za vse strokovne skupine in predstavljajo enotno celovito politiko in slediti morajo vse službe. Oktober 2005 in to je tudi bilo za dobrim sodelovanjem z Evropskim parlamentom. Eh, Jens Bonde, takratni član, je sodeloval. Eh, smo eh, na komisiji predstavili registr strokovnih skupin, ki je na voljo na internetu ki kaže njihove naloge in sestavo. Od leta 2007 je komisija posamezno začela iz, po, objavljati uh, imena posameznih članov strokovnih, strokovnih skupin uh, v o, skladu z okvirom za upravljanje strokovnih skupin iz leta 2005. Uh, eh, Ta seznam smo zaključili leta 2009, kar pomeni, da so imena vseh članov strokovnih skupin na voljo. To je bila resna zahteva Evropskega parlamenta leta 2005 in to zahtevo smo izpolnili. Z eh, no, sprejetjem novega okvirja za upravljanje strokovnih skupin smo leta 2010 decembra postavili nov seznam eh, ki, in eh, zagotovili dodatne in bolj natančne informacije, pa tudi postopkovne Eh, postopke pri imenovanju oziroma izbiri članov smo spremenili, pri tem pa dali na voljo več informacij javnosti eh, glede tega registra. In ta registr je na voljo na internetu, informacije so dostopne. Ravno tako smo izboljšali pravila. Ogromno informacij je bilo treba obdelati eh, pri prehodu iz, novega, iz starega na nov register oziroma ukvir in jih je treba še preveriti. Ta eh, prehodno obdobje naj bi se zaključilo v naslednjih nekaj mesecih. In eh, v teh pet in pol letih, odkar se s tem s to problematiko ukvarjam, ukvarjal, pogovarjal sem se s predstavniki parlamenta in organizacije in civilnih družb. Prosim, ne mistificirajte tega. Ni eh, nobene nejasnosti, gre za odločitev, ki je politična odgovornost. Eh, tudi eh, v parlamentu imate lobiste in eh, ne pozabite, da smo že leta 2005 vzpostavili register. Eh, predstavnikov ali lobistov. Eh, ta je zdaj skupen z parlamentom, to je velik napredek, torej nekaj je že narejenega in stvari ne izgledajo tako slabo. Najlepše hvala, gospod eh, komisar. In sedaj bomo slišali govornike v imenu političnih skupin. Sprva gospa Makova je dve minuti. Najlepše hvala. Hvala komisar, za vaš odgovor in vesela sem, da se oglašam za vami. Eh, kaj pa, če bi se raje ozirali v sedanjost in prihodnost, kot pa v preteklost in naredili korak več v smislu preglednosti? Strinjam se za kolegicami in kolegi pri tem vprašanju. Eh, Spomnite se, da je Evropski parlament zahteval od komisije, da eh, zagotovi uravnoteženo sestavo eh, interesnih skupin v okviru strokovnih skupin. Eh, kljub temu, pa obstajajo velike pomankljivosti okvira za upravljanje strokovnih skupin in to prav gotovo ne prispeva k eh, zaupanju. Naj omenjam le nekatere postopki za ogotavljanje eh, konflikta interesov niso vključeni. Ni dovolj eh, poslati pismo strokovnjakom, ali obstaja navskrižje interesov ali ne. Potem poslovna tajnost eh, se širi tudi na člane strokovne skupine, kar pomeni, da le povečujemo tajnost in nepreglednost. Pomankanje transparentnosti eh, je jasno tudi pri objavljanju dokumentov strokovnih skupin. Razen tega, eh, srednja in mala podjetja ter organizacije civilne družbe niso ustrezno zastopane. Varovalke proti dominaciji industrije so nezadosne. Obstaja nevarnost korupcije korupcije članov skupin, strokovnih skupin. Zato zahtevamo informacije o vseh članih strokovnih skupin, da se objavijo na internetu pravočasno in eh, tudi seveda vse prošnje za članstvo. Eh, še enkrat bom ob tej priložnosti insistirala na eh, transparentnosti eh, sredstev, ki jih Evropska unija namenja za ta namen. Le na ta način bomo dobili zaupanje v inštitucije. To je edini način več in boljša preglednost. Najlepše hvala, gospa Makovej. In sedaj v imenu socialistov in demokratov, gospa Gorma, minuto in pol. Najlepše hvala, gospod eh, predsedujoči, kolegice in eh, komisar. Vemo, da imamo klišeje pri odločanju Evropske unije. Prvi je, da to ni transparentno. Evropska unija pa je um, problematičen uh, sistem. Transparentnost in preprostost morata biti osnovni načeli v delovanju Evropske unije. Mi nismo tukaj, da bi stvari oteževali. Uh, zakonodajne uh, predlogi, da bi jih našli na internetu, morajo biti enostavni. To je naša odgovornost in to je obvezno. Um, uloga lobinga je nejasna in uh, eh, velike podjetja so nesorazmerno močna v procesu odločanja. In To velja tudi za poznejše politike. Transparentnost je nujna in upam, da bo se to odrazili tudi v bodočem registru lobistov. Sicer je pa strokovni skupinam jasno treba reči, kaj so. Še eno polje, kjer se lahko zastopajo interesi. Če imamo pristransko sestavo strokovnih skupin, potem imajo uh, interesne skupine še več možnosti, da uspejo. In pri tem eh, jim javne oblasti ne, njim ni treba pomagati. Zato prosim, ali je nujno, da eh, komisija dobi eh, strokovno uravnotežen nasvet? Hvala. Hvala lepa, gospa Gurmaj in sicer v imenu konzervativcev in reformistov, gospod Čorbo. Eno minuto. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Očitno za vsako demokratično družbo je, da sta preglednost, transparentnost delovanja eh, vsake oblasti nujna. To je tudi predpogoj za dobre odločitve, ki se sprejemajo brez prekritih interesov, upoštevajoč celotno družbo, celotno državo, celotno organizacijo, ki jo kdo zastopa, ne pa nekih partikularnih interesov. In zato mislim, da moramo vedno, kadarkoli je to le mogoče, poudariti, da so gremi povezani z EU, z Evropsko komisijo, eh, prav tako z Evropskim parlamentom. Vsi ti organi morajo delovati kar se da transparentno, javno in pregledno. Zato je tudi čisto prav, da imamo zahteve potem, da strokovne skupine delujejo kar se da transparentno, kar se da javno, da izključimo morebitne interesne konflikte, da se izognemo delovanju v interesu posebnih, partikularnih interesov, sploh če za njih ne vemo in če imajo ti lahko veliko vpliv na odločitve Evropske unije. Hvala lepa, gospod eh, Žobro. V imenu skupine Svoboda in demokracije pa ima za eno minuto besedo gospod Batten. Hvala lepa. Lani oktobra parlament uvedel tri nove direktive, šest novih direktiv, ki bi naj vplivali na finančno industrijo v Združenem kraljestvu. In poslal sem komisiji pismo, ki sem, s katero sem ga spraševal o sekciji 27 tega akta, ki daje posebno, posebni položaj banki Anglije. To pomeni, da delničarji da deleži delničarjev ostanejo tajni. In vprašal sem komisijo, ali je to v skladu z evropsko zakonodajo in ali bo novo regulativno telo imelo pravico do tega, da razkrije imena delničarjev banke v Angliji. Seveda si sam ne želim evropskega prava, ampak pač britanska vlada si to želi. Če zanima me, ali bo komisija poskrbela za to, da bo v našem uh, Združenem kraljestvu zakonodaja izvana na pregleden in pa pravičen način. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu nepovezanih poslancev. Gospod Martin. No, gospod komisar, lepa priložnost je, da ste vi tukaj, kajti vaša prizadevanja v času vašega mandata so vsekakor eh, vzeta na znanje, ampak eh, pred vami je še dolga pot. Dve točki. mislim, da je resnično pomembno, da ljudi, ki so sprejeti v strokovne odbore, tudi podvrženi sankcijam, če nepravilno ravnajo. Nezaslišano je, kako se ljudje smatrajo za neodvisne, pa to niso. To mora biti tudi kaznovano, sicer bo šlo za nek ukrep brez kakršnega koli učinka. Potem, veste, da tudi ko gre za valuto, je v interesu komisije, da se odprejo tudi za predstavnike civilne družbe. Če si ogledamo finančne skandale, gospodarske krize, eh, so te finančne institucije resnično slabo delovale in to je potrebno popraviti. Hvala lepa, gospod Martin. Sedaj pa v imenu, govornik v lastnem imenu, za dve minuti ima besedo kolegica Zaborska. Hvala lepa. Gospod predsedajoči, komisar, kolegi. Želela bi se zahvaliti skupini ALDE, da je uvrstila na dnevni red to pomembno zadevo. Na marsikaterem področju komisija ni spoštovala načela nepristrankosti, uravnotežene zastopanosti in eh, te strokovne skupine so enostranske, ne predstavljajo interesov vseh državljanov. Poglejmo si naprimer družino. Ta je sestavljena iz eh, ženske, iz moškega in pa iz otrok. In takšnih družin je 90 odstotkov v eh, Evropski eh, uniji, ampak komisija bolj upošteva feministične lobije, ki želijo spodkopavati takšne modele družine. Komisija zavrača pa tiste organizacije žensk, ki kot številni državljani Evropske unije nasprotujejo enostranski feministični teoriji. Primer za to je Agencija za temelje svoboščino, ki jo spostavila in ki jo financira komisija. Strokovnjaki so bili imenovani enostransko in nismo si prizadevali za unoteženo zastopanost in pa za nepristranskost. Celo Evropska komisija se je distancirala od mnen o svobode veroizpovedi. Kajti na to so vplivali lobisti, ki se zauzemajo za splav. Če uradna strokovna agencija se bolj ravna po svojih interesih, kot pa po načelu nepristrankosti, bi morala biti odpravljena. In lahko bi naštela še več takšnih primerov. Zato želim podati še naslednja vprašanja. Želim, da komisija poskrbi za to, da so strokovne skupine pregledne, kajti tam zrak ni čist in to ne velja samo za gospodarstvo. Hvala lepa. Gospa Zaborska. Za dve minuti, gospa Matjo. Hvala, gospod predsedujoči. Uh, del, pos, delo posvetovanj, posvetovanj strokovnjakov, eh, ki eh, jo je Evropska komisija vzpostavila, mora biti povsem neoporečna, kajti gre za tvegano eh, delo. Eh, to odraža interese, eh, tu so ljudje, ki so bili izbrani in eh, imenovani, ki imajo lahko svoje interese, ne da bi to odražalo splošne interese. In komisija mora biti še posebej pozorna na njihovo zastopanost, še bolj kot to spodbujati mora eh, tudi eh, kontradikcijo. In eh, tu so številne, številne nevladne organizacije, ki imajo svoje interese. In tu so dnevni redi, akti različnih sestankov, ki jih je tudi potrebno objavljati, zato da omogočijo posvetovanja tudi glede na splošno javnost vsebina delo, dela, eh, dela strokovnjakov mora potekati zanesljivo, eh, zlasti pa, ko gre za DG Sanko in če želimo zagotoviti preglednost njegovega delovanja, mora komisija pritegniti tudi, par, tudi parlament eh, k eh, tej eh, dejavnosti oziroma temu delu. Ta preglednost mora veljati in sicer na podlagi 9. člena pogodbe tudi za državljane. Hvala lepa, sedaj pa za dve minuti gospod Jakolino. Hvala lepa. V vsakodnevnem delu poslancev se vedno bolj zavedamo dodane vrednosti, ki jo ustvarjajo strokovnjaki, ki podpirajo naše delo. Potrebujemo strokovna mnenja, komisija pa še bolj potrebuje te zunanje svetovalce, analize, ocene političnih, industrijskih eh, pojavov v državah članicah. Ampak politika pomeni sprejemanje odločitev in politiki so tisti, ki morajo te odločitve sprejemati. To je njihova izključna pravica. Njihovo izbiro pa včasih narekujejo pomočniki ali pa strokovne skupine, ki pa morajo biti neodvisne, usposobljene in morajo imeti uravnoteženo zastopanost. Predstavljati morajo interese vseh udeleženih strani. Zato potrebujemo pregledne postopke za vzpostavitev takšnih strokovnih skupin, tako da bi komisija lahko še naprej opravljala svoje dožnosti s podporo teh strokovnih skupin, ki pa morajo biti neodvisne. Vemo, da je to problematično vprašanje. Načrt za leto 2000, iz leta 2010 je pomemben korak naprej, ampak veliko je potrebno še postoriti. avtoriteta teh strokovnjakov je odvisna od njihove odvisnosti in od eh, njihove sposobnosti, da na zvest način podprejo politične odločitve. Potrebno je zagotoviti tudi ustrezno publiceto, eh, torej oglaševanje moramo olajšati dostop do informacij, dostop do dokumentov, potrebno je poskrbeti za preglednost. in želimo tudi registre lobistov. Te moramo postaviti kar se da hitro. Potrebno pa je ustrajati pri primarni vlogi politikov. Če je politik verodostojen in odgovoren, potem mu lahko zaupamo in potem bodo verodostojna tudi mnenja teh skupin strokovnih. Hvala lepa, gospod Jakolino. Sedaj pa je na vrsti postopek Catch the Eye za eno minuto dajem besedo gospodu pascalu. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. Európska komisia nedávno... Zr- Gospod Paška, hvala lepa. Gospod komisar, komisija je nedavno revidirala svoj okvirni dokument, ki narekuje delo strokovnih skupin, ker vsi želimo, da bi evropske institucije kar najbolje delovale in da bi bile da bi bile te strokovne skupine pregledne in pa pravične, bi cenili večjo odprtost eh, strani komisije. Večjo odprtost, ko gre za izbiranje strokovnjakov, ki so člani strokovnih eh, skupin komisije. Nedavno smo slišali za primer agencije za zdravila in uh, imamo razloge za to, da menimo, da ta agencija ni popolnoma odvisna. Zato moramo poskrbeti za to, da odpravimo vsakršen dvom v to, da, naše, da naše agencije niso nepristranske. Potrebno je izboljšati situacijo. Paška, tela palabra ora por un minuto. Hvala, gospod Paška. Sedaj pa gospod Obermajer za eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Komisar Barnier je priznal, da so fin, um, skupine za finančno svetovanje um, pri, eh, da so torej pristranske in v nekaterih skupinah sedijo več zastopnikov finančnega sektorja kot pa odgovornih uradnikov in uh, morajo preprosto podpisati izjavo, da delajo v javnem interesu eh, če bi prišlo do nas križja interesov. In s takšnimi smešnimi floskulami se ne da zagotoviti preglednosti. In resna je situacija tudi pri strokovnjakih Evropske agencije za varnost prehrane. Um, nekako se zanašajo na zagotovila proizvajalcev in tudi vpliv lobistov je tukaj očiten. Tako ena izmed najpomembnejših uh, agencij za uh, preučevanje genske tehnike deluje na podlagi nasvetov teh lobistov. In to je za evropske državljane nevarno, neodgovorno in to je potrebno takoj ustaviti. Hvala lepa, gospod Overmajer. Gospod komisar, mislim, da imate kar nekaj odgovorov na vprašanja poslancev. Hvala lepa. Z velikim veseljem sem prisluhnil tej razpravi. In prav gotovo se bom z veseljem spominjal te razprave. Komisija seveda jame na znanje vse dobre ideje o tem, kako bi lahko povečali preglednost. In eh, moramo se opozoriti na to, da smo leta 2005 začeli pobudo za preglednost in eh, v to vprašanje smo vključili tudi vprašanje strokovnih skupin. Eh, to je bil nekako moj otrok, kakor je povedal že gospod Hans Peter Martin. Veliko se je spremenilo na tem področju, z spletnimi stranmi, z vsemi informacijami. Ampak seveda, strokovnjaki niso tisti, ki sprejemajo odločitve. In uh, včasih uh, se njihovi interesi tudi krišajo, križajo. Če vzamemo samo vprašanje genetsko spremenjenih organizmov, to ni samo vprašanje industrije. Tukaj je odeleženih. Uh, cela vrsta strokovnjakov. V prejšnji komisiji sem bil odgovoren tudi za varnost, zato sem dobil tudi vse informacije o protestih in eden izmed eh, velikih protestov je bil organiziran v, na, v nasprotovanje subvencije, subvencioniranja eh, proizvajalcem tabaka. Torej, mi, eh, komisija, agencije, poslanci svet, države članice, vlade, mi smo tisti, ki sprejemamo odločitve, niso to strokovnjaki. Seveda se sam zauzemam za večjo stopnjo preglednosti. In uh, jasno je tudi to, da so nekatere strokovne skupine na tiho izginile, kajti niso mogle podeljevati na svetu, vsej so bili njihovi uh, njihove informacije tako zelo protislovne. Zavzemam se tudi za nek pregleden registr, tudi to se mi zdi pomemben dosežek. Strokovnjaki in pa svetovalci so posod. Nobenega politika ni, ki ne bi imel svetovalca. In uh, ti svetovalci imajo raznolike interese. In pri političnih odločitvah se odločijo za eno ali za drugo stran. Vedno obstajajo uh, vsebine, kjer se lahko odločijo za ali proti, tako ali drugače. Na koncu pa vse skupaj prepuščeno politikom, torej komisiji, parlamentu, državam članicam, tako kot je pač to v demokratičnem sistemu. Veliko vprašanje je bilo postavljenih v zvezi z sestavo, kakšna je uravnotežena sestava, kdo lahko to oceni, če je nekaj uravnoteženo ali ne. tukaj je potrebno postopati od primera do primera, ko določamo sestave strokovnih skupin. Nekateri ljudje želijo stopiti v te strokovne skupine, da bi bili udeleženi pri sprejemanju odločitev, ampak ta telesa niso tista, ki sprejemajo odločitve. Leta 2005 eh, je bilo veliko nepreglednosti, in zato je komisija poskrbela za korenite spremembe s pomočjo parlamenta. Imamo pregleden register, kjer so našteti vsi lobisti. V tem registru so zajeti lobisti v parlamentu, v komisiji in veliko informacij imamo na voljo o tem, kakšni so njihovi interesi in kakšna je sestava teh skupin. Torej, poskrbeti moramo za nadaljni razvoj, ne smemo pa pocenjevati tega, kar je že bilo doseženo do sedaj. Hvala lepa, s tem smo končali to točko. Sedaj pa bomo prekinili zasedanje do 12. ko bo na vrsti glasovanje. Hvala lepa vsem skupaj.